najprej avtori resoluciji, kot prvi gospod Korao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razmere v Somaliji še vedno povzročajo uh, uboje in uh, izselitve ter begunstvo. UNHCR poroča, da so prisilne izselitve zaradi vojaške ofenzive povzročile 28 eh, novih uh, razsebnih oseb. Mednarodne organizacije še vedno povzročajo hude zlorabe oseb, ki živijo v begunskih taboriščih in v območjih pod vladnim nadzorom, vključno s posilstvi in prisilnimi izselitvami. V skladu z organizacijami, oziroma po podatkih o organizacijah eh, za humanitarno pomoč, se še vedno preganja novinarje in se jim eh, ne jamči garancije, ki jih imajo v smislu poštenega sodnega postopka. Vse to je treba razumeti v luči bližajočih se volitev. Menimo, da mora Evropska unija podpreti vsa prizadevanja za zaščito prebivalstva. Prav tako je potrebno vlado Somalije podpreti pri gradnji stabilnosti in demokracije. Prav tako je potrebno zagotoviti odgovornost eh, tistih, ki so odgovorni za kršite človekovih pravic in upamo, da bomo s to skupno resolucijo pripomogli k temu. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod predsedujoči, skoraj da pet let je menilo od eh, trenutka, ko so iz Mogadiša izrinili Al-Shabaab, varnostne razmere v Somaliji so se bistveno izboljšile, zdaj smo blizu demokratičnih volitev in eh, to je vsekakor zelo dobrodošlo. Ampak eh, slika je še vedno eh, nekako mešana. Voditelji sosednjih držav so včeraj bili prvikrat po desetletjih na vrhunskem srečanju v Mogadišu, vendar pa ne moremo mimo dejstva, da je eh, samo dva tedna prej deset ljudi izgubilo življenje eh, v terorističnem napadu pred predsedniško palačo. Nadaljevanje evropske podpore Amiso mora je zato ključnega pomena, prav tako je pomena zagotovimo politično podporo za boj proti piratstvu eh, in zelo uspešno misijo Atalanta in UNAFOR ob obali Somalije. Prav tako bi osebno rad spodbudil uradne pogovore med eh, oblastmi Somalilanda v Hagajši in pa vlado v Mogadišu. Unija eh, nikoli ni bila potrjena referendumu in eh, menim, da je ponovna potrditev neodvisnega Somalilanda tisto, kar lahko zagotovimo z mirnimi pogajanji. Status quo, ki velja iz leta 1991, škodi obema stranema in tudi škodi dolgoročni stabilnosti roga Afrike. Hvala lepa. Gospod Kelam. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod, gospod komisar, Somalija je na strateškem položaju in obnova stabilnosti in obvarovanje te regije pred terorističnimi napadi je zato ključnega pomena po dveh desetletjih državljanske vojne in terorja Al-Shababa. Ta država je zdaj na pravi poti v tem procesu, ampak nič še ni zajamčeno. 30. augusta in 26. julija je prišlo do terorističnih napadov v Mogadišu in to kaže na to, da je Al-Shabaab še vedno zelo aktiven. Zato je učinkovita podpora za pozitivne politične procese, ki so se začeli pred štirimi leti, še kako potrebna. Še vedno smo daleč eh, stran od eh, volitev leta 2020. Politične stranke eh, se morajo eh, šele ustanoviti, ampak vključevanje vseh zainteresiranih akterjev eh, in pa ustanoviti postavitev neodvisne komisije za eh, zaščito človekovih pravic so ključnega pomena. Prisotnost mirovnih sil Afriške unije je zato še naprej pomembna, kajti varnostne razmere ostajajo negotove v številnih delih države. Kot je zapisano v našem poročilu, varnosti ni brez razvoja in prav tako ni razvoja brez ustrezne varnosti. Če želimo prekiniti ta začaran krok, potrebujemo skupne prizadevanja Evropske unije in širše mednarodne skupnosti. Hvala lepa, gospa Haranzova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po desetletjih konfliktov ljudje v Somaliji še vedno trpijo. Res je, da so problemi v Somaliji nekoliko bolj eh, omejeni kot pred leti, ampak Somalci se še vedno ne počutijo varne v svoji državi. Edini način, kako to spremeniti, je z demokratično izvoljeno vlado, z vlado, ki ima to moč, da zagotovi varnost in pravice svojih državljanov. Vlado, ki jo dopolnjuje, jo stabilne, legitimne institucije, ki spoštujejo vladavino prava. Bližajoče se volitve, ki morajo biti transparentne in poštene, so zato prvi korak pri doseganju tega. Somalija je v obdobju pomembnih političnih sprememb. Mednarodna skupnost zato mora v vsakem primeru ostati vključena v procesih v tej državi. Če bi se omaknili zdaj, bi razgradili vse napredek, ki smo ga počasi dosegli in ne moremo tvegati, da bi Somalija zapadla v roke teroristov. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo bi gospod Sebastian señor comisario la situación es insostenible gospod komisar gospod predsedujoči situacija v somaliji ni vzdržna manjka varnosti prisotne so turistične skupine kot al šabab to je povzročilo na milijone razseljenih in pa beguncev V boju proti terorizmu vlada aretira novinarje, eh, blokira dostop do interneta in tako naprej. Tudi ni sodišč, Eh, kjer bi lahko odgovorne privedli pred, eh, pred sodišča. Eh, Najrandljivejši so predvsem skupaj otroci, ki jih rekrutirajo kot otroške vojake. Evropska unija se je zavezala varnostni pomoči in pa skladu za razvoj, ampak morali bi se bolj vključiti v nadzor nad uporabo teh skladov. Uh, Eh, to se nam, ta resolucija je uravnotežena, um, obsoja zločine strani varnostnih sil, kot recimo pripadniki uh, Eh, misije Amisom. Prav tako obsojamo spolno nasilje nad ženskami kot vojno orožje. Eh, apeliramo na vas, da ne pozabite na Somalijo. Ta država mora postati pomembna pri naši agendi zunanih odnosov. In eh, pomagati moramo tudi državam, ki ki pomagajo beguncem iz Somalije. Eh, države teh ljudi ne smejo siliti nazaj v to državo, ki je danes vse prej kot varna. Gospod Sebastija, boste odgovarjali na vprašanje v postopku modrega kartona? Z veseljem. Mile gracije, prezidente. Gospod Franzulika, hvala lepa. Spoštovani kolega eh, Sebastija. Ja, v Somaliji vladajo res eh, katastrofalne razmere in naj spomnim samo na oboje otrok. Več kot 2000 otrok je izgubilo življenje v lanskem letu. Ali se vam ne zdi, glede na to, da je komisar Stilanides tu danes, da bi morala Evropska unija sprožiti eh, program za pomoč somalskim otrokom? Program za pomoč somalskim otrokom, predvsem na področju izobraževanja in eh, zdravstva. Hvala. Thank you very much, dear colleague. I agree spoštovani spoš, kolega, se strinjam z vami, moram se strinjati z vami, to je za nas eh, prioriteta, eh, to mora biti prioriteta za Evropsko unijo, te otroke novačijo eh, kot vojake za boj v tej vojni, eh, uporabljajo katastrofalno orožje in eh, izgubljajo svoje otroštvo in ne morejo se razviti v normalne posameznike v prihodnosti, tako da to vsekakor mora biti prioritete za Evropsko unijo in podpiram vašo pobudo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Panceri. Hvala lepa. Oboroženi konflikt, ki že nekaj časa eh, trpiči Somalijo, povzroča velike probleme. In eh, vlada sicer prizadeva za eh, stabilizacijo situacije, ampak glede na politično nestabilnost je m, mm, veliko težav pri zagotavljanju eh, napredka na področju eh, pravosodja in eh, zagotavljanja svobode medijev. Veliko je tudi težav, kar zadeva spoštovanje standardov eh, mednarodnega prava. Predsednik je podpisal nov zakon o medijih in informiranju, ki vsebuje številne omejitve svobode govora potreba po svobodnih medijih je še posebej pomembna, glede na to, da prihaja do zdaj predvolilnega obdobja in zato je še posebej pomembno, da tudi na mednarodni ravni poverimo pozornost temu, da bo eh, somalska eh, oblast zaščitila eh, novinarje in na ta način zagotovila dejansko svobodo tiska in informiranja. V tem kontekstu je pomembno tudi, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic, ki se jih na dolgo in široko krši v tej državi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. 38 prebivalcev v Somaliji živi eh, v lakoti, naseljenih ali v drugačnih težavah. To je država nestabilnosti in nasilja, kjer pirati in pa teroristične skupine Eh, vedno pokažejo svoje kremplje. Prav tako se pogosto dogaja, da je misija Amnisom zaveznica pri vsem tem. Evropska unija bi se morala zauzeti za pomoč eh, Somaliji, ampak za svojim, svojo podporo vojaškim eh, misijam v Somaliji zarostujemo samo naše komercialne interese. Stabilnost in mir lahko dosežemo samo z politikami, ki bodo temeljili na demokratičnih načelih, kjer bodo polno spoštovana, spoštovane človekove pravice eh, in pa seveda tudi na trajnostnem razvoju. Gospod Svoboda, spoštovani gospod predsedajoči, gospod komisar, v primeru Somalije, govorimo o državi, ki je zadnjih eh, nekaj letletji dejansko razpadala in je praktično popolnoma razpadla in državljani se niso mogli zanašati na spoštovanje katerihkoli njihovih pravic. Zato se mi zdi izrednega pomena, da se zagotovi elementarno varnost državljanov, da se temelji družbe sploh lahko začno ponovno razvijati. Evropska unija mora to z regionalnimi partnerji Somalije, naprimer eh, OZN, delati na tem, da bo Somalija ponovno postala delojoča država, ki lahko izpolnjuje svoje temeljne funkcije, država, katere državljani se te države ne bodo bali, temveč lahko računajo na pomoč te države v primerih, ko so naprimer njihova življenja v nevarnosti zaradi nekih zasebnih vojska, ki nadzirajo posamezne regije. Pomagati moramo Somaliji, da bo Somalija postala država, v kateri se spoštujejo človekove pravice kot eh, agenda države, ne le kot agenda mednarodne skupnosti. In volitve leta 2020 bodo zato dobra priložnost. Gospa Gil, hvala lepa, gospod predsedujoči. Volitve se bližajo letos in eh, zato je Somalija zdaj v ključnem tranzicijskem obdobju in v interesu nas vseh je, da ne zamudi na ta svoj zmenek z zgodovino, kot se temu reče. Uh, Pomembno pa je, da se temeljne pravice spoštujejo in da prihaja do vsaj neke minimalne stopnje stabilnosti. Afriška unija in njene mirovne sile, Amisom, morajo uspešno izvajati svojo nalogo, torej zaščita civilistov in da se eh, zagotovi tudi odgovornost za kakršnekoli nepravilnosti, eh, izvensodne poboje in eh, spolne napade. Evropska unija lahko seveda izvaja programe spremljanja in tudi krepi usposobljenost tožilstva. Prav tako pozivam eh, zvezdne in regionalne oblasti v Somaliji, da takoj prenehajo z nadlegovanjem novinarjev in da jih zaščitijo pred terorističnimi napadi, ki jih izvaja Al-Shabaab. Ključno je, da če želimo kakršnokoli upanje za Somalijo, da bo imela svetlo prihodnost, da se zaščiti njena mlada generacija. Gospod Asiš, hvala lepa gospod predsedujoči, gospod komisar. Al-Shabaab je v terorističnih napadih julija eh, in avgusta eh, prevzel odgovornost za te smrtonosne pohode. Prav tako je prihajalo do napade proti silam Afriške unije, tudi tam so bili mrtvi Še naprej se moramo boriti proti Al-Shabaabu in veliko je seveda odvisno od eh, mirovnih sil Afriške unije. Cela vrsta pobud je in mm, tudi pobud na področju narodne sprave. Unija je tudi glavni financer misije Afriške unije in eh, menim, da bo treba stvari tu še ukrepiti glede na razmerje. Vse skupaj seveda mora potekati kar se da transparentno. Eh, podpiramo mirovna prizadevanja, podpiramo mirovne sile, ampak pogosto se tudi obsoja oziroma obtožuje eh, te mirovne sile napadov na eh, civiliste in tu moramo biti zelo previdni. Hvala lepa. Časa je zelo malo, tako da samo dve minuti za prosto razpravo, kar pomeni, da bom omogočil le dve izjavi prvi gospod Pospešil. Gospod Pospešil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi podprl to, kar so dejali kolegi. Resnično me veseli, da govorimo danes o Somaliji. Namreč, kot je že bilo rečeno, pričakujemo določene reforme, kar zadeva delovanje parlamenta. Eh, konec septembra, v začetku oktobra, potem eh, so na vrsti eh, volitve. In mislim, da bi veljalo podpreti še posebej otroke, ki zelo trpijo v tej državi. To državo je treba podpreti tudi ekonomsko. Vse to je še kako res. Ampak vse to moramo pogojevati tudi z procesom demokratizacije v tej državi, ki se mora nadaljevati. Tako da počakajmo na reforme glede delovanja parlamenta, počakajmo na rezultate volitev in počakajmo tudi na leto 2020, ko so na vrsti naslednje volitve. Če bo ta demokratični proces stekel, potem vsekakor moramo to državo podpreti, še posebej otroke, ki v njej trpijo. Hvala lepa. Gospod Marijas, hvala predsedujoči, podpiram to resolucijo, sem eh, tudi eden od podpisnikov. Letos, eh, v letu 2016, se lahko ozremo nazaj na konec diktature v Somaliji. Potem je prišlo do novega obdobja medetičnih eh, spopadov, 25 let, in eh, vsled tega je Somalija ena najrevnejših držav v Afriki. Veliko prebivalcev te države je državo zapustilo in poiskalo zatočišče v sosednjih in drugih državah. In eh, veliko vprašanje je, kako islamiste Al-Shababa oddaliti od oblasti. Mislim, da so izkušnje zadnjih 25 eh, let zelo zgovorne in nikakor se ne smemo vmešavati v politične igrice, ki se jih uh, nekateri tam igrajo. Na rogu Afrike kristijani trpijo zaradi trenutnih razmer. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Hvala lepa za to produktivno in konstruktivno razpravo. Somalijo poznam, to državo sem namreč obiskal, tam sem se sestavil z ministri in eh, z drugimi pristojnimi. Kar zadeva izobraževanje, lahko kolegom potrdim, da sem izobraževanje že vključil v projekte, ki jih bomo ohranjali in še širili v tej državi. Izobraževanje izpostavljamo posebej, ko gre za programe v Somaliji in pomembno je, da na tem ustrajamo. Somalija pogosto pride na naslovnice časopisov in redko kdaj pozitivno. Po desetletjih državljanske vojne v, vendarle zdaj beležimo napredek, čeprav počasen napredek v smeri izgradnje države in demokratizacije. Prihajajoč volilni proces ne bo obral oblike, ki je nam znana, torej splošne svobodne volitve. Približno 14 tisoč ljudi bo vključenih v eh, ta proces, ampak eh, zastopali bodo le del prebivalstva, vendar le pa bo to vsekakor napredek v primerjavi z letom 2012, ko je 135 eh, očakov klanov izvolilo člane parlamenta. Tako da to vsekakor je korak v smeri splošnih volitev po načelu en človek in glas leta 2020. Izredno pomembno je, da bodo zastopane tudi ženske na teh volitvah. Evropska unija je vse čas ustrajala na tem, da se eh, zagotovi tudi izvajanje te zaveze strani Somalije, da bo vsaj 25-odstotna zastopanost žensk v parlamentu. Pomembno je tudi spoštovanje človekovih pravic, pravic žensk, otrok, manjšin, notranje razseljenih oseb, invalidnih oseb. Eh, ti ljudje so pogosto plačali najhujšo ceno. Zlorabe, nasilje v družini, diskriminacija žensk, vse to je zelo pogosto in čeprav je Somalija ratificirala konvencijo OZN o pravicah otrok, pa otroci še naprej ostajajo žrtve vseh upletenih v oborožene eh, konflikte. Poleg tega je delegacija EU začela z implementacijo novih ukrepov v letu 2016 v okviru programa EDHR, ki predvsem daje podarek povezavi med varnostjo in človekovimi pravicami. Gre za to, da aktivisti za človekove pravice sodelujo z vlado in tudi policijo, z pravosodnimi organi, da se na ta način zagotovi kakovostno, eh, odgovorno delovanje varnostnih eh, služb, tudi v podporo žrtvam nasilja. Prav tako je pomembno, da se odpravi nekaznovanost storilcev takšnih dejanj. Glede smrtne kazne, tu so stvari zaskrbljujoče in eh, moti nas, da je Somalija odpravila de facto moratori. Smrtna kazen je resna kršitev človekovih pravic in dostojanstva. Somalija zdaj začenja s predvoljenim procesom in Evropska unija je ravno prejšnji mesec objavila poročilo o svobodi govora. Svoboda govora je namreč ključna pri izgradnji demokratične države. E, še toliko bolj v časih demokratične tranzicije, da se na ta način odpre prostor javni razpravi. Somalski novinari so ključnega pomena za takšno javno razpravo, vendar so žrtve e, stalnih eh, napadov, nadlegovanj, aretacij. Eh, medijske hiše se zapirajo in veliko elementov delovanja pravosodnega sistema kaže na to, da vlada splošno, splošno občutek nekaznovanosti in pomembno je, da se zagotovi zaupanje v te institucije in vladavina prava v Somaliji. Skupnosti in območja, eh, ki so se rešile desetletji Al-Shababa, morajo prav tako dobiti priložnost, da se obnovijo. Evropska unija tesno sodeluje s Somalijo in ostajamo zavezani nadaljevanju tovrstnemu tovrstnega sodelovanja tudi z novim vodstvom države. Hvala lepa, gospod komisar, s tem raz.